Okay, friends. Prijatelji in prijateljice, čas je za začetek sestanka. Prva točka dnevnega reda je seveda sprejetje dnevnega reda. Če nihče nima nič proti, potem bo osnutek dnevnega reda sprejet. Sprejetje zapisnika se je dne 3. septembra 2014. Uh, Najprej še druga točka sporočila predsedujoče. Na voljo so vsi jeziki razen finščine, hrvaščine in malteščine. hrvaščine tako ali tako nimamo v jezikovnem režimu našega odbora. Prišlo je do spremembe pri nadomestnih članih. Gospod Carlos Jimenez Villarejo je odstopil, gospa Tanja González Penjas pa je bila imenovana za poslanka Evropskega parlamenta in je sedaj ravnomestna članica odbora za zaposlovanje. Tomas Žedovski iz skupine B ni več nadomestni član odbora za zaposlovanje. Kot člani in članice imate na voljo aplikacijo digitalni podpis s katero lahko digitalno, elektronsko podpišete dokumente s pinom ali pa pametno kartico. Ta digitalni podpis ima številne prednosti. Je varen in mobilen. Če želimo uporabljati digitalni podpis, moramo prositi za številko PIN ali pa za pametno kartico. Vse informacije o tem in tudi povezava za uh, prošnjo za številko PIN, vse to najdete na spletni strani odbora za zaposlovanje. Predstavitev o podpisu pa bo potekala novembra. Tudi na to boste seveda povabljeni po elektronski pošti. Če imate kakšno vprašanje, lahko stopite v stik s sekretarjatom. In sedaj tretja točka, sprejete zapisnika. Kakšen komentar? Ne. Potem bo zapisnik sprejet brez sprememb. Sedaj pa četrta točka na njenem redu zaposlitveni in socialni vidiki strategije Evropa 2020. Od leta 2010 naprej število brezposelnih oziroma tistih, ki jim eh, grozi revščina ali pa socialna izključenost, rase napovedi kažejo, da da moramo zaposliti 16 milijonov državljanov, če želimo doseči 75 odstotni cilj zaposlenosti iz uh, strategije Evropa 2020. Razlike v zaposlitvenih stopnjah rasejo med državami članicami, in med regijami. Vsi se te problematike zavedamo. Tvegamo vedno večje socialne razlike in neravnovesja, dolgoročno gledano. V imenu odbora sem pripravila vrsto vprašanj za komisijo in svet. Zanima me, kako se bodo zoprstavili tem izzivom. Vprašanja najdete v vaših doseh, nekatera bom omenila. Se komisija in svet strinjata, da je gospodarska kriza skupaj s fiskalno konsolidacijo privedla do manjših investicij za doseganje socialnih in zaposlitvenih ciljev Evrope 2020. Prvo vprašanje torej, drugo vprašanje, zakaj specifična priporočila za posamezne države komisije ne pozivajo k večjim ambicijam v nacionalnih reformnih programih. Večina trenutnih ciljev ni zastavljenih dovolj visoko, da bi dosegli cilje iz strategije Evropa 2020. Tretjič je komisija razmislila o povečanju sredstev za doseganje zaposlitvenih in socialnih ciljev Evrope 2020. Četrtič. Ali se komisija in svet strinjata, da so cilji za zmanjševanje revščine in za povečevanje zaposlovanja cilji, ki bi morali biti zavezujoči v povezavi s fiskalno konsolidacijo, tako da bi socialni vidiki bili na isti ravni kot makroekonomski vidiki. In pa še zadnje vprašanje, ki ga želim izpostaviti, kako namerava svet povečati sodelovanje socialnih partnerjev na ravni držav članic, zato da bi zagotovili ustrezno izvajanje strategije Evropa 2020. V povezavi s temi vprašanji sem pripravila tudi osnutek resolucije, pričakujem vaše komentarje in predloge. Sedaj bomo začeli eh, z razpravo. Gospod Simon, izvolite. Eh. Se upravičujem. Najprej bom začela s koordinatorji. Juta Steinrup. Vielen Dank, eh, Frau. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Z vidika skupine socialistov in demokratov lahko rečem takole. Ta projekt se nam zdi dober. Za nas je pomembno dvoje. Najprej drug eh, govornik je prekinil govornico, eh, ne slišimo angliškega tolmačenja. Ali imamo težavo z angliškim tolmačenjem? Potem bomo začeli znova. Juta, izvoli. Najlepša hvala še enkrat, gospa predsedujoča. Mi socialni demokrati menimo, da je to dober predlog. Za nas so posebej pomembni trije vidiki. Najprej razpredelnica za socialno zaposlovanje, to mora biti zavezojoče, drugače socialnega napredka v Evropi ne bo. Drugič, socialne investicije ne smejo biti del primankljaja. Ljudje zunaj so povedali in pokazali, da varčevanje ne ustvarja vedno delovnih mest in tudi, če jih ustvarja, to niso dobra delovna mesta. Tretjič, ne smemo pozabiti na socialno politiko v državah članicah revščina je prav tako velika težava kot zaposlovanje. Hvala. Najlepša hvala. David Kasa, izvoli. Ne, ničesar ne želim dodati. Pripravili bomo predloge spremem, ko bo za to napočil čas. To je vse z moje strani. Hvala, gospod Kasa. McIntyre. Any morda kdo drug v imenu skupine EKR? Madam Hark. Gospa Harkin. Okay. Uh, Madam Harkin. Gospa Harkin, izvolite, ne vem, kje sedite po navadi, A, tam le ste. Hvala, kratka bom. Tudi mi bomo pripravili predloge sprememb v tej smeri. Imam nekaj vprašanj, najprej pa bi se rada upravičila, eh, ker nisem imela veliko časa, da bi se zadeve podrobneje pogledala. V sedmem odstavku govorimo o vzajemno odgovorjenih pogodbenih določbah. Zanima me, kaj pomeni vzajemno eh, sprejeta pogodbena določba. Kaj to pomeni? Deveti odstavek, tam je govora o potrebi po več investicijah in infrastrukturi. Mislim, da bi morali v to vključiti tudi razvoj in eh, raziskave, digitalni trg, zelena delovna mesta in tako dalje, ampak to bo del naših predlogov sprememb. Deseti odstavek je težaven za nas, zato ker govorimo o izključevanju nekaterih investicij pri eh, izračunu nacionalnih primankljajev. To je vprašanje, ker se bomo težko zedinili. Ni pa seveda ne mogoče, tudi v tej smeri bomo pripravili nekatere predloge sprememb. 15. odstavek govorite o eh, kazalniku za relativno revščino. Malce več informacij potrebujem za to. Vem, kaj to pomeni, ne vem pa, če je takšen kazalnik dejansko obstaja oziroma če je bil že kdaj uporabljen. Razen tega pa je moj edini komentar, komentar na temo ustnih eh, vprašanj. Naprimer, z vidika eh, socialnih in zaposlitvenih vidikov strategije Evropa 2020. Namesto, da zapišemo, ali se komisija strinja, bi lahko zapisali, ali komisija meni. Gre le za drugačno obeseditev. Eh, to so moji komentarji. Hvala. Thank you, uh, Najlepša hvala, gospod Cimer Gue. Ja, vielen, vielen Dank. Najlepša hvala. V imenu skupine, ki prav tako podpira ta predlog, bi dejala takole. Po našem mnenju so prioritete v predlogu prave za poslovanje, dobro za poslovanje, dobra delovna mesta so povezana z bojem proti revščini. Zato podpiramo ureditev v dokumentu. Gospa Harkin, zastavili ste vprašanje v povezavi s 15. odstavkom kazalnik za relativno revščino. V zadnjem zakonodajnem sklicu smo večkrat govorili o tej temi. Naj vas spomnim, da je Evropska unija podpisala sporazum. V tem sporazumu je predstavila svoje stališče v zvezi z relativno revščino in pojasnila, zakaj pri relativni revščini gre. Gre za povezavo med poprečno eh, plačo oziroma BDP na prebivalca. To je povezano tudi z evropskim letom boja proti revščini. Tako da imamo tukaj povezavo eh, v 15. odstavku. V prihodnosti lahko države članice izberejo med trim različnimi kazalniki. Pozivamo k vrnitvi k tisti eh, začetni, eh, za tistemu začetnemu sistemu, lahko pa seveda uporabimo tudi nove kazalnike. Želimo vedeti, kako eh, priti do dejstev in kakšno strategijo ubrati. Če bodo strategije različne, bo težko priti do rezultata. Hvala. Jean Lambert. Yeah, thank you, thank you, President. Hvala, gospa predsedujoča. Marion Harkin je že spregovorila o nekaterih točkah, ki sem se jih želela dotakniti sama. Mislim, da bi morali pri vprašanjih spregovoriti o tem, če je treba investirati v sektorje, ki imajo velik potencial za zaposlovanje to je povezano z revizijo in na nek način želimo narediti korak naprej. Hvala tudi za energetsko, energetsko učinkovitost eh, pri lučeh. Mislim, da bi morali nekaj zapisati o tem. Torej. Glede resolucije pa takole. Glede na to, da smo odbor za zaposlovanje, se bomo usredotočili na zaposlovanje in socialne vidike. Ne smemo pa pozabiti na druge dimenzije Evrope 2020, vključujoča rast, in tudi eh, tista pametna, trajnostna razsežnost. Strategija mora biti dosledna. Naši predlogi sprememb bodo torej šli v to smer. Glede 15. odstavka, kazalniki za revščino, mislim, da Evropsko mreže za minimalne dohodke opravlja zelo dobro delo, imajo nekaj dobrih na svetu za ne zgolj en kazalnik, ampak za dva kazalnika. Kazalnik absolutne revščine in kazalnik relativne revščine. Kot je dejala Gabi Zimmer, smo eh, že izpostavili vprašanje trenutne izbire kazalnikov za države članice. Pripravili bomo nekaj predlogov sprememb na obeh straneh. Hvala. Thank you. Uh... Najlepša hvala, gospod Simon. <clears throat> Thank you. Uh, some, some... Hvala. Včasih se zdijo velike stvari, ki so napačne, tako velike, da nima smisla o njih govoriti, ampak mislim, da bi vseeno morali o njih spregovoriti. Rad bi povedal, da so primankljaj in kriteriji za dolg eh, zavezojoči, obstajajo sankcije, jasne sankcije. Te določbe iz Evrope 2020 pa so strategija, imamo cilje, ambicije in tako dalje, ne pa zavezojočih eh, sankcij. In to je intrinzično nepravično. Gre za neuravnoteženo unijo in to je eden od razlogov, zakaj nam ljudje ne zaupajo. Ne moremo imeti unije, ki je zelo previdna, ko gre za finance in fiskalno politiko, obenem pa je ni mar za pravice državljanov in za socialne prakse. You, Hvala, gospod Simon. Gospod Pirinski, izvolite. You, Hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da se dotaknem desetega odstavka osnutka resolucije. O tem je spregovorila tudi gospa Harkin. Ta ideja, da bi izključili nekatere tipe investicij iz eh, ciljev za nacionalni primankljaj, je malce čudna. Kolege in kolegice, bi rad pozval k razmisleku. Sam sem poskušal predstaviti prožen predlog. Želel sem spremeniti 13. odstavek v osnutku resolucije. Ta tip investicij na področju uh, izobraževanja, raziskav in tako dalje, bi lahko videli kot uh, odločitev, da iz ciljev izključimo neto povečanja za uh, nacionalne primankljaje, gledano iz leta v leto. Mislim, da bi na, na, na, na ta način lahko uh, odprli vrata neodgovornosti, ko gre za proračun. Govorimo o neto povečanju onkraj tistih ravni, ki so že bile vključene v uh, cilje za primankljaj za določeno delo. Tiste skupine, ki ne morejo razmišljati o tem, pozivam, da vseeno ne zaprejo vrat takšnim odločitvam gre za zelo pomembne odločitve. Drugače bomo govorili o različnih tipih investicij, o različnih socialnih politikah, ne bomo pa imeli prožnosti. Cilji za eh, proračunski primankljaj morajo biti prožni, drugače bo ostalo zgolj pri lepih besedah. Hvala. Hvala, gospod Mann. Najlepša hvala. To, kar eh, sem želel povedati, so povedali že kolegi in kolegice. Uh, gospa Sander. Merci. Uh... Najlepša hvala. Ta osnutek resolucije predlaga nekatere ukrepe za zmanjšanje revščine med mladimi in zmanjšanje socialne izključenosti. Morda bi potrebovali odstavek, v katerem bi zapisali, da potrebujemo uh, dober pravni okvir, da uh, si prizadevamo za podjetništvo. Mislim, da je tudi to dober ukrep za izboljšanje razmer za mlade. Uh, Najlepša hvala. Gospod Balas. Merci. Eh, Najlepša hvala. Dva komentarja. Najprej v povezavi s sedmim odstavkom določenega elementa tu nisem dobro razumel. Omenja namreč pogodbeno metodo med komisijo in vlado glede na zahtevo po strukturnih reformah. Evropski parlament in nacionalni eh, parlament bi prav tako imela besedo. Ne vem točno, kaj to pomeni. Mislim, da Eh, stvari niso popolnoma jasno, da jasne, eh, mislim, da je treba razjasniti, zakaj gre. Drugi komentar. Nekdo je omenil eh, investicije. Češ, da ne bodo več del zavezujočih kriterijev. Mislim, da si moramo pogledati, kaj pravijo mednarodne institucije govorim o tistih, ki niso ravno levičarske, naprimer eh, mednarodni denarni sklad. Te institucije pravijo, da strukturne reforme, če s tem ne pride do investicij, niso dobra odločitev. Mislim, da Marijo Dragi o tem prav tako govori, likvidnost je dobra za centralno banko, težava pa je seveda, če bodo projekti to absorbirali. Mislim, da imamo sedaj ukrepe, ki ne odražajo gospodarske realnosti in zato imamo takšno stališče, kot ga imamo. Najlepša hvala. Gospod Ireke. Vielen Dank. Zunächst einmal danke ich der Kollegin. Na, liebste Hvala. Hvala za dobro oblikovano resolucijo. Strategija Evropa 2020 je namenjena rasti in investicijam v Evropski uniji. Upam, da ne bo probadla tako kot Lizbonska strategija leta 2000. Pomembno je vse, vse od zaposlovanja do rasti pet pomembnih točk. Potrebujemo raziskave in razvoj, zaposlovanje, podnebne spremembe moramo vključiti, usposabljanje, boriti se moramo tudi proti revščini in socialni izključenosti. Podpreti moramo ustrezno politiko za mlade, za industrijo, za digitalno agendo. Na to pa bomo z dobro delujočim notranjim trgom lahko ustvarili nova delovna mesta. In to mora biti odraženo v socialnih vidikih strategije. Spodbujati moramo eh, gospodarske cilje, ampak graditi na teh, dodajati nove elemente, ker si vsi želimo ustrezne socialne politike. Sam si vedno prizadevam za poudarek na demografiji. Naše prebivalstvo se stara, to je izziv, stopnja uh, rodnosti je nizka, tudi to je izziv. In uh, Evropska unija je v preteklosti že pripravila strateški dokument, s katerim smo želeli olajšati uh, življenje družinam, olajšati uh, družinsko življenje in uh, delo. To mora biti glavni cilj naše socialne politike. Poskrbeti moramo za ustrezno koordinacijo in si prizadevati za pravo družinsko politiko v Evropi. Le tako bomo lahko imeli evropsko družinsko strategijo, ki bo uspela. To je lahko tudi eh, gonilo za trg delovne sile in za doseganje ciljev in strategije Evropa 2020. Mislim, da lahko vsi uspemo pri tem, da lahko poudarimo demografijo in pa uspešno politiko za družine. Hvala. Najlepša hvala. Še kdo? Strani komisije morda? No. Ne. Potem pa najlepša hvala za vaše prispevke. To je bila prva izmenjava mnen o osnutku ustnih vprašanj. Glede sedmega odstavka lahko rečem, da se bomo k temu vprašanju še vrnili. Predlog resolucije in ustna vprašanja bodo uloženi v imenu odbora k malu in sicer na novemberskem plenarnem zasedanju. Ker časa ni veliko, lahko predloge sprememb uložite zgolj koordinatori v imenu političnih skupin. In to v angliškem jeziku. Naj vam predstavim časovnico. Dokumenti. so na voljo v naših aplikacijah. 30. septembra bomo a, torej obravnavali predlog resolucije in ustni, ustna vprašanja. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 7. oktober. Naj podarim še enkrat, predlogi sprememb morajo biti pripravljeni v angliškem jeziku. O njih bomo razpravljali 16. oktobra. Sprejeli jih bomo odboru 4. novembra, na plenarnem zasedanju pa bomo o njih govorili od 24. do 27. novembra. Takšna je časovnica. Kot ste že sami povdarili, je to izjemno pomembna politična izjava odbora za zaposlovanje. Lepo se vam zahvaljujem za komentarje. To je namreč bistvo našega dela. Zaenkrat smo še daleč od tega, kar smo pričakovali, za kar smo se trudili, ko smo se odločili o strategiji Evropa 2020. Yes, Kdo je želel besedo, izvolite. Ne morem prebrati vašega imena. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sam sem šokiran, zato ker lahko zgolj koordinatori vlagajo predloge sprememb, samostojni poslanci pa, se, pa ne, in da je na voljo zgolj angliški jez, jezik. To je neprimerno, zato ker nekateri ne znajo angliško in uh, ta časovni rok je prekratek. Nemogoče je tako delati mislim, da mora biti naše delo vidno in berljivo na voljo vsem državljanom in državljankam v Evropi. Če pa ne moremo delati tako, kot je treba, pa nima smisla. Hvala. Gospod Cimer. Ja, ich gebe zu, dass ich auch sehr überrascht bin. Hvala. Tudi sama sem bila presenečena. Zanimalo me je, če je bila to odločitev koordinatorjev, ker eh, glede tega nisem ničesar slišala. Govorimo angliško, lahko pripravim predloge sprememb v angliščini, ampak mislim, da s tem teptamo pravice eh, poslancev, ker imajo pravico za vlaganje predlogov sprememb zgolj koordinatorji in to zgolj v angliškem jeziku. Prosim vas, da jasno razložite, kako je do tega prišlo. To je presenetljivo. Yes, well, Da, vsi smo na nek način presenečeni, ampak če želimo vplivati na odločitve komisije in sveta, še preden spremejo te odločitve, moramo delati tako hitro, kot sem povedala. Če želimo povedati, zgolj povedati to, v kar verjamem, potem lahko pripravimo drugačno časovnico. Če pa želimo vplivati na odločitve drugih institucij, potem se moramo držati teh časovnih rokov. Upam, da boste lahko vseeno delali v okviru te časovnice, glede samostojnih poslancev, pa lahko tudi vi seveda pripravite vaše predloge. Vseeno pa mora biti to v angliškem jeziku, ker drugače ne bo časa za prevod. Um, dobro. Yeah, and, and Vsi komentarji pa bodo vnašeni tudi v zapisnik. Tudi to bo lahko korisno za nas. Hvala lepa za zelo pomembno razpravo. In če želimo, da je to več kot le razprava, če želimo, da to postane nekaj, kar lahko vpliva na svet in komisijo, potem moramo delati na tak način upam, da lahko to sprejmete in pomembno je, da to sprejmemo. Sedaj pa gremo naprej na peto točko na dnevnem redu. Pet, šest, sedem, osem, devet in deset. Sedaj bomo glasovali.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 Najprej bom dala besedo poročevalcem. Gospod Gutierrez Prieto bo dobil besedo, potem pa poročevalci. Gospod Prieto, prosim. Sí. Muy, muy brevemente, para presentar zelo na kratko. Rad bi predstavil kompromise. Mislim, da je bilo naše poročilo eno izmed najpomembnejših v tem odboru glede evropskega semestra, glede na zaposlovanje iz februarja, glede na priporočila za posamečne države prvi razpravi, ki smo imeli v tem odboru, smo obravnavali, kako pomembno je poslati zelo pomembno sporočilo drugim odborom parlamentu in drugim evropskim institucijam o tem, kar bi morale biti glavne prioritete in kar bi morala biti glavna področja dela v naslednjih 12 mesecih. Mislim, da smo se potrudili, da so vse skupine dosegle kompromis. Hvala vsem, ki so bili v to vključeni. 36 kompromisnih predlogov spremim imamo, to je plot razprave, konsenza in trdega dela. Tako da mislim, da so tu določene prioritete tega odbora. Poslovanje socialne zadeve. To smo izrazili pomislike. Sveda je sedaj situacija zelo občutljiva, čeprav prihaja do gospodarskega oživljanja, ampak tu imamo zelo hude gospodarske težave, zelo visoke ravni brezposelnosti, revščine, brez precedensa v Evropi, kar pomeni, da je premalo delovnih mest in pogosto ljudje ne morejo pobegniti revščini. Nekateri pa so celo zaposleni, pa so še vedno revni. Tako da prosimo člane odborov, da se res potrudijo, da bi spodbudili zaposlovanje z minimalnimi jamstvi glede kakovosti. Potem se moramo potruditi za to, da bi poskrbeli, da so strukturne reforme reforme, ki bodo omogočile oživitev konkurenčnosti in produktivnosti naših gospodarstv. Ob ohranjanju evropskega socialnega modela, ki je svetovno znan. Vlagati moramo tudi inovacije na izobraževanje, zato da bi izboljšali naše gospodarstvo, da bo visoko konkurenčno, istočasno pa moramo ohraniti socialne standarde. Bolj specifično glede pozivamo k reformam trga dela, ki smo jih imeli ali ki jih imamo. Te reforme morajo zapolniti vrzeli, ki jih imamo pri brezposelnosti mladih, brezposelnosti žensk, potem pozivamo kolegi komisarjev naj delajo horizontalno glede zelo ambiciozne strategije. To potrebujemo zato, da bi ustvarili dostojanstveno delo v prihodnih letih. Ampak ni dovolj, da je le komisar za zaposlovanje odgovoren, zato celotna komisija mora biti ambiciozna po našem mnenju. In tu ustrajamo na tem, imamo dve težavi in to nas skrbi. Zato se moramo bolj potruditi za to. Komisiji, državah, članicah. Najprej gre tu za brezposelnost mladih in drugo pa je dolgoročna brezposelnost. To povzroča veliko revščine v številnih držav v primerjavi z evropskimi standardi in to je skrb zbujajoče. Hvala vsem skupinam za kompromise, ki smo jih dosegli glede socialne unije. Zelo pomembno je, da ta odbor za zaposlovanje socialne zadeve ne pozabi na to, kako pomembno je ohraniti socialni stavr, socialni model v Evropi, kljub vsem težavam sedanje gospodarske situacije. Ponosen sem na kompromise glede MSP-jev, industrializacije, kajti potrebujemo to politiko, da bi ustvarjali delovna mesta nujno v Evropi, potem imamo tudi proces demokratične legitimizacije. Večkrat smo rekli, da je to bistvenega pomena za to, da bi gospodarska koordinacija bila usklejena z drugimi evropskimi politikami. Zato, da bodo evropski državljani imeli občutek, da so zastopani v nacionalnih parlamentih, pa tudi v Evropskem parlamentu. Kot sem rekel, To poročilo je bilo obravnavano, dosegli smo konsens, imamo dialog o tem in večina v tem odboru se s tem strinja. Hvala še enkrat vsem koordinatorjem za njihovo delo pri doseganju kompromisov. Hvala. Eh. Hvala. Gospa Fontani, prosim hvala, predsedujoča, no ne bi dodajala nič več k temu, kar je povedal gospod Gutierrez. Mislim, da je pa vzel duh vseh kompromisov, ampak vseeno pa bi rada rekla, da je vredno še enkrat ponoviti, kako pomembno je imeti konsens. V LS-u bomo podprli skoraj da vse kompromise z nekaj izjemami ampak naj rečem, da so se vse skupine res potrudile in pomembno je spomniti na preteklost. Zato gre pri kompromisih. Treba je doseči dogovor, kar pomeni, da skoraj da vse skupine lahko podprejo poročilo. In mislim, da nam je to uspelo v tem primeru in zaradi tega se moram zahvaliti Serhiju Kutjeresu za vas trud pri teh kompromisih. Včasih bi mu bilo ljubše, če bi imeli nekoliko drugačno različico poročila, ampak, ampak res hvala za njegovo ustrajnost, kajti s tem delom lahko druge skupine, tudi moja skupina, podprejo poročilo. Mislim, da bomo to lahko podprli z veliko večino. Hvala, gospa Badajova. Oh, thank you, chair. Uh... Hvala, predsedujoča. Tudi jaz bi se zahvalila za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli na sestanku poročevalcev v Senci. Alde, lahko zadovoljstvo potrebuje večino kompromisov. Seveda imamo tu nekaj kompromisov, kjer ni bilo dogovora zaradi ideotoloških razhajen, ampak hvala za sodelovanje in mimo grede hvala tudi za. Odličen tečaj španščine, ki sem ga imela na sestanku poročevalcev v senci, gospod Lambert. Nič, z vaše strani. Rina Ronja Kari. Noti. Nije tu. Okay. Uh, Mr. Mann. Eh, gospod Mann. Ja, imel bi vprašanje. Beseda kompromis se pojavlja povsod in tu piše, da je to sestavil poročevalec. V preteklosti smo vedno zapisali, katera skupina je v zadju kompromiso. Nekaj skupin je že reklo, da ne bo glasovala za vse kompromise, ampak ali gre za kompromise so stranke ali pa so tu razlike med skupinami, to ni jasno. Recimo, jaz ne bi mogel podpreti kompromisa pri sedmem odstavku, to je kompromis socialistov, zaradi tega, kar piše tu. Tu gre za avtomatske stabilizatorje v državah. No, mislim, da tu ne bo razprave potrebovali, pa bi razpravo. Kdo je v zadju teh kompromisov, me zanima vse skupine ali samo nekatere in to moramo urediti. Je ja, to lahko vidite na seznamu za glasovanje? Tam imate tudi skupine kdo jih zastopa. Sedaj bom skušala dati besedo poročevalcev senci in ni vseh poročevalcev senci tu. Pa to lahko vidite na seznamu. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Če imate seznam za glasovanje pred seboj. I'll give you a couple of minutes to find. Še nekaj minut, k vam bom dala, da najdete svoje kartice. Now you follow reword compromise compromise F. Who is in favor against compromise? All set. Ste vsi pripravljeni? Potem pa bomo začeli. Kompromis F. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis G. Kdo je za? Želite besedo? kako ste glasovali? Lahko dvignete roke pri glasovanju. Kompromis ga za, proti, zdržani. Mislim, da bom to morali preveriti. Sedaj pa glasujete s karticami. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Dva glasova sta bila proti. Yes, Sedaj pa predlog spremembe 37 do je za. Prostite, ne, to je brezpredmetno. Uh, amendment 41. Predlog spremembe 41, do je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog 42, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 43, do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 44, za, proti, vzdržani, sprejeto. 45. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. Predlog 46. Kdo je za? Proti? Vse kdo vzdrži? To ni jasno, mislim, da moramo to preveriti. Have you all voted? ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. To pomeni, da je to sprejeto. Tu imamo nove naprave v primerjavi z drugimi, ki so v drugi sejni dvoranah. Predlog 47 za proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis H. Za. Proti. Vzdržani? Sprejeto. odstavek 3, predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis I. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Ja, zdaj pa gremo na kompromisijo, kdo je za, proti. Zdražani. Sprejetje. Kompromis K. Kdo je za? Proti. Zdražani. Sprejetje. predlog spremembe 66. Ne, predlog 67, to je šesti odstavek, predlog 67, do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Uh, have you all voted? Ste vsi glasovali? The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. E en glas LS-a preveč imamo. En domestni člen lahko umakne kartico v imenu LS-a. Sedaj pa je v redu, to je sprejeto. Ja, to je sprejeto. Um, we'll go to... Sedaj pa kompromis L. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Uh, amendment 71 predlog spremembe 71 do za, proti, zdražani, sprejet. Kompromis M. Za, proti, zdražani, sprejet. Paragraf 8. Stavek 8. Predlog 78 je za, proti, zdražani, sprejet vzdrženi. To bomo preverili. Glasovanje je zaključeno. To je sprijeto. Ne, zavrnjeno je, prostite, to je zavrnjeno. Kompromis. Ne. To je predlog spremem 79. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprejet. Kompromis N. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprejet. kompromis O. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog 92. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 94. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 95. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Sedaj pa gremo naprej na predlog spremembe 96. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 97. Predlog 97. Kdo je za? Proti? stražani, sprejet predlog 100. Kdo je za? Proti? Stražani? Zavrnjen. 101. Za? Proti? Vzdržani? To moramo preveriti. Glasovanje je zaključeno. Ja, sprejetje. Ne, oprostite, oprostite. Ja, to je ta zelena barva, ki jo vidim. Ki pravi, da je to v redu, ampak ne, to je rdeča, da je zavrnjena. Zdaj pa predloga 98 in 99. Kdo je za? Proti? Ja, to moramo preveriti. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto z enim glasom več. Ja, tokrat pa je zelena barva v redu. Predlog 102. Kdo je za? Proti? Stražani? sprejeto. 103. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis pa. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 109. Sto devet, sto deset, sto enajst skupaj. To so identični predlogi, tako da je treba o tem glasovati skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasovanje je zaključeno. Ja, to je sprejeto. 113 za, proti, ne, oprostite, ja, je brezpredmeten. Sedaj pa 114, ja, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis Q. Kdo je za? Kdo je proti? Vse kdo vzdrži? Sprijet. Predlog 121, to je za, proti, vzdržani? To moramo preveriti. Glasovanje je zaključeno. En glas preveč za LS. En nadomestni člen bi moral mkniti glas. Ja, 122, odstavek 14a, predlog spremembe 122, do je za. Proti, zdražani, sprejeta. Kompromisora, do je za. Proti, zdražani, to je sprejeta. compromise. Eh, Jean Lambert, predlog spremembe 130, doj za. Proti, zdržani, sprejeto. Kompromis so, za, proti, zdržani. To bomo preverili, ja. Žal tega nisem mogla preveriti. Glasovanje je zaključeno. Ja, to bi morala vedeti, kaj ti to je sprejeto z večino. Kompromis sta. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Sprejet? Predlog 139. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 137. 137. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet? Sion Simon. Sion Simon. Predlog 138. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 140. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Yeah. Okay. Bomo preverili 140. Konec glasovanja. Zavrnjen. One for one. Ena štiri ena za. proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis EU za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis V, kompromis, pardon, V za, proti, zdržani, sprejet. Zdržani. Sprejet. Kompromis dvojni V. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Glasujemo in smo končali glasovati. Adios.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 Sedaj smo pri 161, vsa. Ena šest ena. Predlog spremembe ena šest ena. Za. Še vedno smo pri ena šest ena. Kdo je za? Proti zdržani, zavrnjen. 1, 6, 2, za, proti, zdržani, zavrnjen. Ena, šest, tri, za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnen. Ena šest štiri predlog spremembe za. Proti. Proti. Zdržani. Sprejet. 165 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 166 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis X za. Proti. Zdržani. Zdržani. Preverjamo. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. To je dober rezultat. Kompromis ena. Za? Kompromis Y, pardon za, proti, zdržani, sprejet. Predlog sprememba 174 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. cose si lasciavare. Sono abbastanza. Ena sedem pet. Za. Proti. Zdržanje. Sprejet, ampak če želimo, bomo preverili. Bomo preverili da vidimo. Glasujemo in konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog z. In imamo ustni predlog spremembe. ima kdo kaj proti ustemu predlogu spremembe ELF, ne? Nih nobenega nasprotovanja. S tem je ta osni predlog sprejet in sedaj glasujemo za kompromisni predlog Z za. No, najprej moramo videti, če, im, če imamo kako težavo z tem eh, predlogom spremembe, potem moramo pa glasovati, pa šele potem glasujemo za kompromisni predlog. Ja, je na seznamu, ampak ko ste rekli, da je to v redu nihče ni bil proti, to pomeni, da lahko glasujemo. Na se, seznamu je, na glasovalnem seznamu. Mislim, da je vaše vprašanje bilo naslednje. Ali je kdo proti temu, da imamo ustni amandma in nihče ni imel nič proti in sedaj moramo glasovati, ali smo za ta ustni predlog spremembe ali ne. Tako jaz razumem stvari. No, vi ste tisti, ki odločate, ampak prvič, ustni predlog spremembe se predstavi, potem se glasuje o tem, potem je pa kompromis. Takšen je postopek, kolikor vem. besedo bom dala Juti Štajner. Mi smo proti ustnemu predlogu spremembe. Naša skupina je proti temu predlogu. Gospa pred, predsednica, vprašali ste, če je kdo proti amandmaju s vašim postopkom se sicer ne strinjamo, ampak sedaj se ne moremo eh, vračati nazaj. Mislim, da to ni pošteno. Uh, we'll start from, from start. Uh, bomo začeli od začetka ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe. Več kot trije poslanci morajo nasprotovati in lahko ustanete. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay think, Castle, that... Gospod Castle, mislim, da imamo rešitev. Glasovali bomo o kompromisnem predlogu Z in to bomo naredili skupaj z ustnim predlogom in kot vedno lahko glasujete ali za ali proti. Glasovali bomo o kompromisnem predlogu z. Z ustnim predlogom spremembe. Torej, kdo je za? Proti? Zdržani? In bomo preverili. konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa gremo naprej. Predlog spremembe 187. Za. proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe je 188 za. Proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 189 za, proti, pardon, za, proti, zdržani. Zdržani. Sprejet. Kompromisni predlog AA za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromisni predlog A in B za, proti, zdržani vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog AC za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 204 za proti, zavrnjen. Dvesto pet za, proti, zdržani. Dvesto pet za, proti, zdržani. bomo preverili elektronsko. 205. Glasujemo za 205. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 24, 206. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? moramo preveriti. Konec glasovanja. Je sprejet. 211 za, proti, zdržani. rekla bi, da je zavrnen. Bomo preverili elektronsko 211. Glasujemo in konec glasovanja. Juta. Juta želi še glasovati. Ampak je zavrnen, je zavrnen. glasov proti je bilo več kot eh, glasov za. Dvesto deset za, proti, zdržani, spet. Bomo preverili 210, ali je sprejet, ali ni. Glasujemo in konec glasovanja. Sprejet. Ne, zavrnen, zavrnen je, zavrnen je, se opravičujem. 207, ne. A zdaj 212, 212. Sedaj glasujemo 212 za. Proti. Zdržani. Je sprijet. Kompromisni predlog AD za proti zdržani sprejet. Kompromisni predlog AE, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 220. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 222. Kdo je za? Proti? proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog AF, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog AG na naslednji strani, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Zdržanje. Sprejet. Dvesto osemintrideset. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejet. Kompromisni predlog AH. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejet. Zdržanje. odsta eh, predlog spremembe 242. Kdo je za? Kdo je za 242? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Konec glasovanja. Prejet. 243, kdo je za? Proti. Zdržani. Moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejet. 244. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 246. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Zavrnjen. 247. Kdo je za? proti, zdržani, sprejet. 2, 4, 8, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. 2, 4, 9, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 250, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 252, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 253, kdo, kdo je za? Proti? proti, zdržani, bomo preverili, glasujemo in konec glasovanja je zavrnen. 251, kdo je za, proti, proti, Zdržani. Zavrnjen. 2, 5, 4. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 2, 5, 5. Kdo je za? Proti. Zdržanje je zavrnen. Preverimo, preverimo 255. Glasujemo. Konec glasovanja. In je zavrnen. Predlog spremembe 1 za, proti, zdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog A. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeti številka 4 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 5, 5 e, je brez predmeta, 7 za, proti, vzdržani, moramo preveriti, 7. konec glasovanja je zavrnjen. Osem, predlog spremembe osem. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Sprijet. Devet. Kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 10. Za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Kompromisni predlog B. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Sprejet. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zabrnen. Predlog spremembe 17. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 19, kdo je za, proti, zdržani, moramo preveriti, glasujemo, konec glasovanja. in je sprejet. 20. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejet. 22 za, proti, zdržani, zavrnjen. Bomo preverili predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Je sprejet za enim glasom večine. Kompromisni predlog C, da, proti, vzdržani, prejet. Kompromisni predlog D za proti zdržani sprejet. 31, kdo je za, proti, zdržani sprejet. Kompromisni predlog E. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 34. Predlog spremembe 34, to je za, proti, zdržani, sprejet. In sedaj imamo končno glasovanje, ki bo poimensko glasovanje o celotnem besedilu. The vote is closed. Konec glasovanja. Enainštirideset za, pet proti in štiri vzdržani. Čestitamo poročevalcem. Čestitamo Sergio Gutierrezo Prijetu. Sedaj eh, bomo nadaljevali z glasovanjem, še nismo končali in sedaj bomo glasovali o točki šest. Hmm. Uh, glasovali bomo o delovnem času za prevoz po celinskih plovnih poteh. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo, prosim. The vote is open for the vote on... Glasujemo o šesti točki, delovni čas celinske plovne poti. The vote is open and now the vote is... Konec glasovanja. 39 39 glasov za sprejeto. Sedaj pa Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. before we vote. Uh, there is an Še nekaj, preden glasujemo. Imamo ustni predlog sprememe Marije Rene. Izvolite. Juta Steinrock. Ja, Arena. V imenu Marije Arene bi rada podala komentar v zvezi s številko 9. Črtati bi bilo treba besede v oklepaju. Avtomobili v eh, Nemčiji tega ne bi smeli omeniti. Mislim, da ne smemo primerjati ene države z drugo državo. Zato predlagamo, da eh, bi črtali celotni del v oklepajih. Prav, glasovali bomo o tem ustnem predlogu spremembe. Poimensko. Glasujemo. Gre torej za črtanje. Predlog Marije Arine. Mm. It's, it's on, on, uh, uh Gre za glasovanje o celotnem odstavku vključujoč z ustnim predlogom spremembe, ki gre za črtanje. Kdo je za? Konec glasovanja. 41. 41 glasov za, 2 proti, 2 vzdržana. Naslednja točka je prav tako Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Gre za primer Frankfurt, Genk, Belgija, poimensko. Is... Konec glasovanja. Uh, Sprejeto. Imamo še kovinsko industrijo, komunidad Valencijana in tudi o tem bomo glasovali. Glasujemo o pismo. Glasujemo, prosim. Um, Konec glasovanja. Sprejeto. In pa še glasovanje o zadevi Karsit, prav tako Belgija. Spet gre za uporabo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In to je bila zadnja točka. Najlepša hvala. Naslednje, naslednja seja bo 16. oktobra. Se vidimo takrat.